Okay, dear colleagues, good morning. Let's start today's meeting. And I switch to. Govorila bom ma uh, mađarsko. Első napirendi pontunk a napirend elfogadása. A múltszer... Torej, na dnevnem redu imamo sprejetje dnevnega reda. Posrepejšnji, prejšnjo sredo bomo posredovali informacije. Omenjali smo poročilo Presnajevski o a, agendi 2020, to smo preložili in eh, ali ste vsi zadovoljni z dnevnim redom, a, eh, tako kot smo ga danes oblikovali, tako da smo prenesli to točko na, nas, na kasnejši trenutek. Druga točka je e, potrditev, sprejetje zapisnika seje. Imate kakšne pripombe k temu? So 14. in 15. marca. Če ne, potem predlagam, da e, potrdimo s tem. E, zapisnike, če nimate nikakršnih pripomb k temu. Tretja točka na dnevnem redu pa imamo sporočila predsednice, tolmačenje. Imamo naslednje eh, jezike, francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, danščino, grščino, španščino, češčino, estonščino, mađarščino, litvanščino, polščino, slovenščino, bolgarščino in romunščino. To so jeziki, v katere se danes tolmači. Naj vas opozorim, da se eh, naša seja prenaša prek interneta. Potem 14. Eh, marca 2016 imamo zapisnik koordinat organizatorjev naj najavim, da so bili sklepi posredovani vsem članom 16. marca in lahko rečemo, da so ti sklepi potrjeni in sprejeti, ker nihče ni, se ni odzval na to in ni imel nikakršnih eh, pritožb na to. S tem smo sklenili tudi točko sporočila predsednica. Zdaj imamo eno mnenje, v katerem bo potrebno glasovati, ker poročilo Krasenjevski je bilo preloženo. Zato predlagam, da eh, prejdemo na glasovanje. Torej gre za izvajanje konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnimi povdarkom na sklepih ugotovitvah. Odpor Empel je eh, pristojen za to, gospa Kosta je eh, pripravljavka mnenja, ampak danes ni, mm, ni prisotna. Eh, torej, eh, rok za vložitev eh, predlog sprememb je bil februar. Imeli smo 79 predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Zdaj predlagam, da gremo na glasovanje. Ali imate vsi svoje glasovalne kartice? Lahko začnemo. Okay, and uh, I switch uh, to English if it's better. Zdaj bom govorila angliško. Torej, kompromis ena za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržanje, sprejeto mislim, da je sprejeto. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržanje. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo preverili. Glasujemo, prosim konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržanje, sprejeto kompromisni predlog številka 2 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti, vzdržani, sprijeto kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog eh, spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis, predlog spremembe 39 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis oziroma predlog spremembe 40 za, proti, vzdržanje, sprejeto proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 9, za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog so imembe 43, za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, ampak bomo še preverili, torej glasujemo. Konec glasovanja. in je bilo sprejeto, se oproščam, pravi predsedujoča. Predlog spremembe 45 in imamo ustni predlog spremembe gospoda Kjučuka za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 66 za, proti, vzdržani. Bomo preverili, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. In je bilo sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjena, ampak bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. In je bilo sprejeto. Predlog spremembe 75 za proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 76 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 78 za, proti, vzdržanje, sprejeto. In eh, še eh, zaključno glasovanje z elektronskim glasovanjem. Prosim, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In je bilo sprejeto. Čestitamo poročevalcu trenutki. Hvala lepa, kolegi in kolegica. Torej, izid glasovanja 25 glasov za in nič glasov proti, nič v eh, nobenih vzdržanih, zato čestitamo še enkrat eh, pripravljavki mnenja. Thank you very much. And now let's continue with the other points. Hvala lepa. Zdaj bomo nadaljevali za naslednjo točko na dnevnem redu. Silence, please. Prosim, bodite tiho. folytassuk, kollégák, a következő napi rendi ponttal. Nadaljujemo z eh, naslednjo točko na dnevnem redu. To je ocena strategije Evropske unije za mlade 2013-2015. Eh, jaz sem eh, dejansko poročevalka za to točko. Eh, komisija in svet sta sprejela to strategijo in to je naš odziv, eh, to je poročilo na lasno pobudo. Eh, mlad, politika za mlade je zelo pomembna, zato da razumemo, s kakšnimi izzivi se soočajo dan danes mladi. Tudi drugi odbori so prispevali k temu poročilu in to je mm, sicer odbor za zaposlovanje in odbor za proračunski nadzor. Podali, podali sta svoje, svoje mnenje. Organizirali smo decembra, 13. decembra uh, lansko leto pomembno srečanje o uh, strategiji za mlade. Komisar je bil tudi prisoten na tem srečanju in uh, o celotni zadevi smo razpravljali zelo poglobljeno. Rok za vložitev predlogu sprememb uh, zapade 25. aprila v ponedeljek ob treh popovdne. Glasovanje bo potekalo na našem odboru 13. maja in zdaj pa kot poročevalka želim nakratko predstaviti ključne točke svojega poročila. Torej, ja, moram eh, povdariti, da, da je to tretje tretji cikl um, strategije za mlade eh, pri Evropski uniji in eh, pri, dosegli smo določene cilje. Človeški in eh, socialni kapital, ki ga predstavljajo mladi, je eden izmed najpomembnejših uh, Urodi, s katerimi lahko računamo, to je ključ za prihodnost, za celo Evropsko unijo in za države članice. Vsi moramo čim bolje izkoristiti ta potencial, kar zadeva ustvarjalnost, veščine. E, Gospodarska kriza je hudo prizadela mlade, obstajajo velike razlike med različnimi skupinami mladih in nekateri so bili potisnjeni ob rob družbe in civilnega življenja. Razmere so se zelo poslavšale, ker eh, včasih obstaja tudi tveganje eh, pasivnosti, eh, izključitve in tudi radikalizacije ponekod. Zato države članice in komisija še dalje med letom 2013 in 2015 sta si prizadevali pri svojem delu za izboljševanje zaposljivosti, vključevanje eh, na trg dela, socialna vključitev in aktivne, aktivna politična udeležba moramo razviti rešitve za pomembne probleme, kot je brezposelnost med mladimi, izboljš moramo izboljšati njihovo kakovo življenja in eh, perspektive za prihodnost, socialno vključenost in moramo se boriti tudi proti radikalizaciji. To so ključni cilji, ki jih je treba zasledovati in zato potrebujemo tesno sodelovanje med različnimi sektorji, državami članicami, Evropsko komisijo in vsemi ostalimi evropskimi agencijami. Torej ja, moram, potrebujemo usklajene in povezane politike na področju izobraževanja, sposabljanja, socialne politike, kulturne politike, izobraževanje, šport in zdravja. To so ključna področja, ki jih je treba upoštevati. V naslednjem obdobju od leta 2016 do 2018 moramo aktivno spodbujati Eh, udeležbo mladih na različnih eh, področjih eh, v življenju, moramo izboljšati njihovo stopnjo zaposlenosti in njihovo udeležbo kot državljani. Prostovoljstvo, aktivna udeležba civilnem, v civilni družbi, vse to je treba spodbujati naprimer preko Erasmusa in seveda deloma, ampak hkrati Eh, socialni sklad eh, in eh, tudi pobude za zaposlovanje mladih odigravajo prav tako pomembno vlogo. Če si ogledamo nazaj prejšnje obdobje, potem ugotovimo, da beležimo določene pozitivne trende. Veliko smo storili, ampak ne, dov ne dovolj. Moramo si bolj prizadevati. Imamo še vedno velike razkrite prihajanja med različnimi državami članicami in zato moramo posvetiti pozornost določenim problemom, kot je zgodnje opuščanje šole oziroma uh, osip v splošnem eh, oziroma moramo ugotavljati, ali obstajajo pozitivni trendi pri tem, se pravi, če se povečuje število eh, mladih, ki zaključijo tudi visokošolsko stopnjo ampak v obdobju od 22 do 24 let vedno večje število mladih zaključuje svoje izobraževanje in vedno uh, eh, više število tudi uh, mladih uh, doseže uh, univerzitetno diplomo. Vsekakor pa kljub temu eh, ugotavljamo, da njihova udeležba v političnem eh, življenju s pomočjo družbenih eh, omrežij je prav tako pomembna in zato moramo posvečati pozornost tem medijem in tem mrežam za pospeševanje njihove udeležbe pri političnem življenju. V letu 2014 vsaka druga mlad je bil član v kakem združenju in en vsak štirijo opravljal tudi prostovoljno delo. To je tudi pozitivni trend, moramo izboljšati. Uh, to, ta trend eh, tudi v prihodnje. Potem pa iskanje zaposlitve, to je hud problem za številne mlade in to eh, jim onemogoča, da ustvarijo svojo družino in da postanejo eh, finančno samostojni. Torej, brezposelnost med mladimi sicer upada, ampak številke so še vedno zaskrbljujoče. 8,7 milijonov mladih v Evropi je brezposelnih, dolgoročno brezposelnih prinesek pravzaprav. In eh, imamo več kot tri milijone mladih, ki eh, pripadajo eh, torej, eh, posebnim, eh, posebni skupini, ki ni nezaposlena in se prav tako tudi ne izobražuje. Beležimo revščino, socialno izključenost in to je hud problem za 27 milijonov mladih ljudi. Stopnja revščine med mladimi je višja kot pri eh, starejših eh, skupinah eh, prebivalstva. Eh, delo samo za določen čas, za polovico polovični delovni čas in dolgoročna brezposelnost je značilna za a, evropsko prebivalstvo, torej marginalizacija. Um, tukaj vidimo velike razlike med različnimi skupinami mladih, med tistimi, ki prihajajo iz zapostavljenih okolij in a, torej iz rnejših družin oziroma iz migrantskih družin. A, ali pripadajo kakšni manjšini, imajo vsekakor, oziroma tisti, ki so živeli posvojeni, oziroma ki so v skrbniških družinah, pri teh dejansko ugotavljamo, da v življenju imajo veliko večje težave, morajo premostiti veliko večje ovire v primerjavi z drugimi skupinami, tudi ko gre za izobraževanje in eh, potem pa tisti, ki prihajajo iz drugih eh, vrst družin, ki imajo možnost, da potujejo, ki jih spodbujejo eh, pri študiju, pa imajo veliko več priložnosti in možnosti in imajo manj možnosti, da se radikalizirajo in da so postavljeni na rob družbe. Torej, moje poročilo zajema štiri štiri poglavja, torej zaposlovanje, usposabljanje in potem uloga financiranja in ne nazadnje tudi udeležba pri sprejemanju odločitev. To so ključna področja, na katera se osredotočam v prvem delu pri splošnih priporočilih. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo strukturiran dialog z mladimi, z organizacijami mladih. Potrebujemo take organizacije, organizacije na vseh ravneh, na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni in zato moramo eh, združiti vse te različne ravni, ki jih je treba pritegniti k stvari, predvsem lokalne in regionalne organizacije, ki morajo aktivno oblikovati te politike. Eh, tudi eh, crkav in družina odigravajo pomembno vlogo pri izobraževanju. V drugem delu to je zaposlovanje in izobraževanje sem se osredotočila, sem izpostavila, tako kot je bilo že povedano včeraj na skupnem zasedanju našega odbora in odbora za zaposlovanje, torej moram, sem izpostavila pomen veščin, sposobnosti, potrebujemo boljše usklajevanje, kaj ti trg dela se spreminja in mi moramo biti kos tem novim potrebam, tudi preko izobraževanja potrebujemo tesne sodelovanje eh, med eh, svetom dela in izobraževanjem in šolstvom, kajti drugače mladi ne bodo razplagali z potrebnimi veščinami, ki jih potrebujo v tem trenutku za to, da postanejo zaposljivi. Potem formalno, neformalno in vseživljensko izobraževanje je ključnega pomena in tudi vzajemno priznavanje veščin in diploma. Eh, tukaj seveda mislim na čežmejno priznavanje teh eh, dokumentov, teh nazivov, to je bistvenega pomena za, pra, za nek pravi evropski enotni trg dela. Izpostavljam tudi uh, nekatere pomembne evropske programe, kot je Erasmus, in eh, potem tretji del finančni viri, finančna sredstva. V tem delu eh, je treba izpostaviti Erasmus, potem eh, tudi pobudo za zaposlovanje mladih, socialni sklad, jamstvo za mlade in kohezijski sklad. Vsi ti lahko prispevajo k izboljševanju razmer, v katerih živijo mladi v Evropi no, da vsekakor potrebujemo tudi nove pobude in nove programe. In potem še četrti del, eh, udeležba uh, in uh, odločanje. Tukaj sem pa povdarila pomen eh, vključevanja mladih v postopkih odločanja in pri čemer. Uh, pri čemer je treba spostaviti, da moramo odločati o njih, ampak tukaj tudi skupno, skupaj z njimi, povdarjam tudi pomen športa in socialnih dejavnosti. Uh, tako kot tudi pomena prostovoljstva, to je ena oblika tudi neformalnega usposabljanja ali izobraževanja. To so ključne točke, ki sem jih spostavila v svojem poročilu, ampak tako kot vemo, eh, eh, seveda poročila eh, lahko imajo samo določeno dolžino, zato včasih ni mogoče zajeti čisto vseh pomembnih točk, ki bi jih želeli izpostaviti. Pripravljena sem sprejeti še dodatne predloge sprememb, zato da še izboljšamo to besedilo in ko me pričakujem, pričakujem da, vaše, vaše povratne informacije od poročevalcev v senci, tako kot tudi od odbora za zaposlovanje in za proračunski nadzor. Hvala lepa za pozornost. Zdaj pa imamo približno 13 minut na voljo za razpravo te točke. Najprej bom predala besedo poročevalcem v senci, na to pa še ostalim članom odbora. Prosila bi vas, da da nas opozorite, če želite spregovoriti poročevalci. Vsi bodo imeli dve, tri minute, ostali pa eno ali dve minuti. Prvi na vrsti je. Je gospod Njekov. Благодаря, госпожо Подскор. С, с няколко думи. А, Prvo podkrepam to, kar kazate. Čisto kratek bom. Popolnoma podpiram to, kar ste ravno kar povedali, gospod predsedujoča. V svojih predlogih bom morda izpostavil um, dejstvo, da uh, 57 odstotkov organizacij mladih se ne upoštevajo v zadostni meri, tako kot izhaja iz ugotovitev foruma mladih. Torej, mislim, da bi morali upoštevati tudi njihova mnenja, ko oblikujemo politike zlamade, moramo računati na njihovo znanje in izkušnja podatki in poročila kažejo, da mladi so še posebej ja, zapostavljeni, predvsem tako imenovana skupina tistih, ki a, niti ne delajo, niti se ne izobražujejo. Migranti so prav tako posebej a, zapostavljeni. Zato najbolj učinkovito delovanje, ki ga lahko izvajamo, je to, da razvijamo horizontalne veščine, kot je podnetništvo, digitalna pismenost in Eh, tudi širšo mobilnost in priložnosti za to mobilnost. Eh, to lahko omogoči mladim, da pridejo v stik z drugimi kulturami in tako jih bomo bolje pripravili za njihovo življenje v prihodnje. Poleg tega sem tudi prepričan, da eh, prostovoljno delo bi bilo potrebno okrepiti. V moji državi, v Bolgariji, sem bil aktivno udeležen pri spodbojanju prostovoljnega dela v zadnjih dveh letih. V e, upoštevanju migranske krize sem prepričan, da prostovoljno delo Eh, je lahko pomembno tudi na zunanjih mejah, kot tudi pri, pri, v centrih za sprejem in registracijo. Mladi, ki se odločijo za to delo, lahko veliko doprinesejo in to njihovo vlogo je treba priznati kot neka, kot neko obliko neformalnega izobraževanja v obdobju 2016-2018 moramo oblikovati neko eh, strategijo za neformalno izobraževanje. Ta strategija nam bo omogočala, da priznamo eh, te oblike neformalnega usposabljanja in eh, tako bomo tudi imeli mm, tudi nove priložnosti za migrante, da jim omogočijo, da najdejo zaposlitev oziroma predobijo nek študijski naziv. In Eh, torej eh, moramo imeti posebne scheme, ki eh, naj jih namenimo tako mladim, kot tudi migrantom. Hvala. Imamo še enega, potem bomo povedali. Naslednji poročevalec v senci, gospod Homtis, ki je zaprosil za besedo. Ali morda še kdo želi spregovoriti med poročevalci v senci? Hvala. Ne, gospod Hontis, izvolite. Eh, da ne kuša kala, no mi že ti došati to logo semena, a ne če kunta pragmata, ja nam jih hanimo. Ja, nisem slišal, če uh, ste mi omogočili, da spregovorim, ampak uh, se vam zahvaljujem. Uh, Eh, torej, prisluhnil sem eh, poročilu komisije in vašemu poročilu o strategiji za mlade. Zahvaljujem se vam za vaše besedilo, ampak eh, se sprašujem, ali to, kar je zapisano v besedilu komisije in Sicer jaz mislim, da je, da je vaše poročilo bolje odraža stvarnost kot pa tisto, ki ga je pripravila eh, komisija, ampak se sprašujem, eh, če to poročilo eh, ne odraža v popolnoma tega, kar se dogaja z mladimi v Evropi dan danes, potem kaj naj storimo s tem poročilom? Če si ogledamo recimo stvarnost v Grčiji, Grčija se nahaja v posebnih okoliščinah, ampak kaj naj povemo o mladih v Parizu, ki eh, pač eh, so prikazani na določen način v poročilu, lahko bi eh, ugotavljali, da je naša ocena napačna. Imamo to določeno odgovornost v zvezi z politikami, ki jih razvijamo kako se lotevamo problemov prihodnih generacij. Drugače eh, nas bodo krivili, da smo se spopadali eh, s problemi na napačen način. Prišli smo do točke, ko je brezposelnost med mladimi zelo visoka. Imamo mlade, ki živijo v popolni revščini in eh, ki, se, ki imajo samo določene prekarne oblike dela. In in ti gledajo na druge ljudi kot na sovražnike. E, v družbi ni prave kohezije za mlade. Jaz želim to izpostaviti, kaj ti sedanje politike, ki se uporabljajo, ki so neoliberalne politike, so privedle do teh rezultatov. Torej, če naj eh, izobraževanje sledi eh, tržnim zakonom, potem to ne, to ne pomeni, da bomo izobraževali aktivne državljane, ki bodo sposobni se spopadati z današnjimi problemi. Ne bom eh, dolgo vezil, ampak samo naj povdarim, da sem večkrat pred neko dilemo, ko berem take dokumente. Seveda mi v parlamentu smo izvoljeni predstavniki, ki zastopajo pravo um, za razsežnost in in prave probleme, s katerimi se spopadajo naša družba. In a, torej to mora biti očitno. Vsekakor s to strategijo mislim, da ne, ne, ne bomo se res odzvali na potrebe in probleme mladih. Vem, da. Mm, se bomo še spopadali z mladimi, ki bodo brezposelni, brez izobrazbe, eh, ki ne bodo deležni nikakršne socialne solidarnosti in ki bodo bogali samo eh, zakonom eh, divjine, ne se tako izražim. In Ampak eh, evropsko prebivalstvo bi moralo zasledovati nekaj boljšega za mlade in za celotno družbo. Tukaj se bom ustavil, to so bili kratke pripombe. Naj samo povem, da cenim prizadevanja, ki so bila storjena. In eh, mislim pa, da je stvarnost veliko bolj dramatična, kot izhaja iz poročila. Hvala. Gospod Džambacki. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Hvala lepa, gospa predsedujoča, cenjeni kolegi. Gospa Bočkor, z velikim zanimanjem sem prebral vaše poročilo. Čestitke, ker je tako celovito. Hvala tudi za sprijet pristop. Strinjam se z večino predlogov, strinjam se tudi s tem, da je veliko področji, kjer moramo imeti več povdarka. Nekatere stvari moramo povdariti. Recimo, zelo pomembno je, da so ideje in glasovi organizacij za mlade upoštevani, ko se oblikujejo politike za mlade. Te mladinske organizacije so bistvenega pomena za uspeh politike. V vašem poročilu omenjate te mladinske organizacije in da naj bi imeli strukturni dialog med mladimi in tistimi, ki sprejemajo odločitve. Potem bi morali preučiti tudi pomankanje veščin, in ne skladje med veščinami. To bi lahko poštevali v prihodnjem svežnju veščin, ki ga bo oblikovala komisija. Vem, da se pomembne odločitve sprejemajo na nacionalni, regionalni ravni, ampak tudi mi lahko pomagamo državam članicam pri reševanju teh težav. Bistvenega pomena je, da se evropska sredstva uporabijo na boljši, bolj učinkovit, bolj usmerjen način. Zato je treba vse poenostaviti. Strinjam se s tem. Tu je kar nekaj vidikov, ki jih kot politična skupina ne moremo sprejeti. Recimo to, da bi imeli več financiranja za države članice. Mislim, da morajo države odločati o tem, kako porabiti svoje proračune. Mladi Evropski uniji se res soočajo z velikimi težavami, številni so popolnoma razočarani, zato se moramo osredotočiti na izobraževanje in na trg dela. Ne vem, če bom ta govor zaključil optimistično, ampak mislim, da se moramo boriti za blaginjo naših mladih. Mislim, da je to zelo pomembno. Hvala. <clears throat> Ja, hvala, predsedujoča, kolegica. Mislim, da če si pogledamo to, kar piše v tem poročilu, je ne mogoče, da se ne bi strinjali s tem, da tega ne bi sprejeli kot gotovo, kot usklajeno, kot dobro. V tem poročilu imamo tudi to, da je nekaj od večnih stvari, ki jih ne potrebujemo, kot smo povedali v tem odboru in mislim, da se vsi zavedamo tega, In ti smo se pogovarjali že večkrat v zadnjem letu v tem odboru, ampak mislim, da je pomembno, da govorimo o tem, kot ste sami rekli, pomembno je, da se to zapiše. Ampak vse na treba razmisliti o tem. Mogoče tu pozavljamo na to, kaj se dogaja z našo mladino, pa to je tudi odraz tega, kar se dogaja na globalni ravni. Mladi so pod vplivi globalne politike, gospodarske, socialne politike, politike blaginje, socialne politike, vrčevalne politike, gledati, koliko je javnih virov v vsaki državi in tako naprej. Vse to vpliva na mladino. Preveč je neravnovesij v naši nedavni evropski skupni zgodovini in potem vidimo posledice tega. To vpliva na mladino tudi na globalno gospodarstvo imamo politike strukturnih reform, politike ravnovesja in vse to ustvarja okvir in v tem deluje naša mladina. Veliko je skupnih tveganj in veliko je posledic tega in tu bi lahko dodali še značilnosti vsake države, proizvodnjo, potem proizvodnjo, mestne modele, vse druge značilnosti, ki vplivajo na vse to. Ampak res je, če si pogledamo globalne usmeritve in zato, da se ne bi ujeli v eh, politiko, ki ne bi bila eh, uspešna, moramo v teh trenutkih biti konkretni. Treba je preučiti vzroke, pa tudi posledice. In sam bi povedal le nekaj stvari. Najprej. Seveda je logično, da imamo v dokumentu uh, Vse to, kar sem povedal, da gre tu za okvir pristojnosti držav član. S tem se strinjam. Evropska komisija naj bi tu imela vlogo koordinacije in podpore. Mislim, da bi morali v tem parlamentu prositi člane in komisijo naj poleg tega v tem trenutku pri teh vprašanjih sestavimo vprašanje dokument za vodenje, za nov zagon, da bi pomagali pri pravih realnih spremembah politik. Ampak seveda je treba tu spoštovati tudi pristojnosti pri spremljanju oči do državah članicah, brez njih ne bomo nič objavili, ampak potrebujemo skupne politike za spremembe. Mislim, da lahko Evropska komisija stori več. Mislim, da lahko določi skupne okvire in tudi instrumente za učenje, za nenehne merila uspešnosti, tako da bi lahko imeli dobra evropska omrežja, dobro zasnovana in da bi lahko vedeli, kaj počnejo drugi in da bi to izvajali tako, da bi to bilo ustrezno za vse nas. In na koncu, zato pravim, da je pomembno, da tu v Evropi preučimo standarde in kazalnike in vse drugo. To seveda nikoli ni lahko, ampak pomembno je, da to storimo tudi komisiji. Na koncu še nekaj. Mislim, da imamo dokaze, da moramo bolje upravljati stvari, moramo bolje opredeliti gospodarske, evropske programe, evropski socialni sklad, pobudo za mlade, Erasmus. Če ne bomo zahtevali, vse to iz teh programov, potem bomo ponovno storili več napak, kot sem že rekel, kajti to bomo metali denarne za težave in to nikoli ni uspešno. Mislim, da je to precej simbolično, ampak mislim, da vidimo, da včasih porabimo javna sredstva za neprimerne stvari. Delovati moramo učinkovito skupaj, zato da bi ti programi sporedno delali skupaj. Recimo, Če govorimo o evropski pobudi za mlade, to je zelo jasen primer, obstaja, ampak seveda je nekaj zamrzeno, ker ne vemo, kako bo to delovalo. Torej, sedaj čakamo na oceno v odboru za izdatke, ampak pomembno je, da gremo bolj v tej smeri, da zahtevamo rezultate, pozovemo komisijo, naj gre v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa. Merci, madame. Gospa Bild. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod Šuntis. Jaz eh, bi to lahko povedala na isti način, ampak vedno slabše kot kolega. Glede na to, kar se dogaja v različnih državah, lahko rečem recimo, da smo včeraj omenjali, kako je na Polskem. Mladi naj bi lažje začenjali svoje podjetja kot druge vsi imamo iste pravile, recimo v Franciji je težko imeti neko svoje podjetje, že upravno gledano, recimo je veliko več težav v Franciji, potem tudi finančno. Torej mislim, da je treba opraviti veliko dela, ampak v vsaki državi, kajti nismo vsi enaki, to, to, to so obstaja velika razhajanja, ko gre za delo. Hvala. Gospa Ferhajen.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 Le na tak način bo ta praksa lahko delovala. Ni dovolj, če govorimo samo o podjetništvu in eh, kvalifikacijah mladih. Na tak način ne bomo rešili težave brezposelnosti. Pomembno je, da poskrbimo tudi za tiste, ki so opustili šolanje, torej za mlade, ki so šolanje zapustili, preden bi pridobili končno kvalifikacijo oziroma diplomo potrebujemo alternativne modele, kako lahko ti mladi pridobijo kvalifikacije na drug način. Tukaj se lahko učimo drug od drugega s pomočjo modelov najboljših praks, ki jih imajo v posameznih državah. Razmisliti moramo, da seveda ni mogoče neposredno prenesti teh modelov iz ene države v drugo, saj imamo različne šolske sisteme, Razmisliti pa moramo, kako bi lahko prilagodili te modele najboljših praks, tako da bi ustrezali šolskemu sistemu druge države. Torej, razmisliti moramo, kako najboljše prakse prilagoditi drugim sistemom. Tu imamo še veliko dela in na tak način lahko perspek ustvarimo perspektive za mlade, ki niso pridobili neke srednješolske ali visokošolske kvalifikacije. Poklicno in eh, neformalno izobraževanje je tukaj zelo pomembno. Naprimer, zanimivo je razmisliti, kako lahko temeljno, temeljne veščine in eh, lastnosti prenesemo na mlade s pomočjo neformalnega izobraževanja. Namreč obstajajo mladi, ki se niso znašli v eh, uradnem šolskem sistemu in prav zato je dobro razmisliti o alternativnih modelih, kako bi lahko pomagali tem mladim. Julie Ward, kratka zika. Julie Ward. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res sem zelo vesela, ker se oglašam sedaj. Kajti navezala bi se na to, kar je povedala predhodna govornica. Razmislimo o tem, kaj mladi potrebujejo. Najprej moramo reči, da potrebujejo dobro izobrazbo. Potrebujejo izobrazbo, ki jih bo pripravila na to, da bodo aktivni, ampak ne le na trgu dela, ampak da se bodo izpopolnjevali v svojem življenju. Drugo, glede trga dela. Potrebujemo jasne mehanizme, zato da bi spodbujali zaposlovanje in to, da so lahko ti mladi sploh zaposljivi. In ko govorimo o izobraževanju, recimo, imamo formalne cilje. Znotraj naše strategije Evropska unija 2020, po eni strani bi radi zmanjšali stopnjo osipa iz šol, po drugi strani imamo tega, da bi imeli 90 odstotkov ljudi z visoko izobrazbo. Ampak če si pogledamo trge dela, potem trgi dela ne do, dohajajo teh naših ciljev. Te skupini je pač veliko mladih, ki so zafrustrirani, ki ne morejo izkoristiti vseh potencijalov visoke izobrazbe na trgu dela. Mislim, da bi morali bolj kot kdajkoli prej spodbojiti poklicno izobraževanje, poklicno usposabljanje, in na različnih ravneh, kajti tu lahko najdemo veliko ponudb za delo na trgu. In drugo vprašanje je naslednje. V procesu izobraževanja so zelo pomembni učni načrti. Ampak pri sestavi teh učnih načrtov se je treba posvetovati s korporacijami, s podjetji, da bi videli, kakšne so perspektive na trgu dela. Istočasno potrebujemo veščine, da lahko delujemo v ekipah. V šolah sedaj naučimo o tem, kako je treba delati v ekipah. Podjetništvo je zelo pomembno, ampak podjetništvo samo po sebi ni dovolj. In ko govorimo o trgu dela, moramo spodbujati podjetnike, zato da bodo najemali mlade. Mogoče bi lahko imeli neko davčno lešavo za podjetnike za leto ali dve, če se odločijo, da bodo najeli mlade. Ali pa bi lahko sofinancirali Eh, te stroške. Veliko je dobrih praks v državah, treba si izmenjati dobre prakse, to je zelo pomembno in poročilo, nekaj pogrešam, poročilo je sicer zelo dobro, hvala za to, ampak poročilo pogrešam omembo tega dejstva, da bi morali spodbujati takšne pobude, kot recimo Juris, kjer je veliko ponudb za pripravništva, za službe, tako da imajo mladi dostop do informacij o delu, in da se lahko usposabljajo, da lahko vidijo, kje najti službo. Potem še nekaj, kar je zelo pomembno v življenju mladih in to je res zelo pomembno. Gre za nastanitev. Dostop do nastanitve, stanovanj, hiš. Ne smemo pozabiti na to, če mladi dobijo službo, ampak če želijo delati, se mora nekje tudi nastaniti, nekje morajo živeti. To so te osnovne potrebe in tudi to je pomembno in to pogrešamo v poročilu. Hvala. To se nam sveta. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Julie Ward. Uh, thank you very much. Hvala. Vesela sem, ko vidim to poročilo in mislim, da to, kar pravite tu, drži, potrebujemo več sistematičnega stolovanja na evropski ravni in na drugih ravnih, kajti tu imamo veliko razhajanj med državami, članicami in veliko je tudi razlik pri tem, kako se ukvarjajo s politiko za mlade. Ali to postavljajo glavno schemo? Kako pomeni so glasovi mladih vsake državi? Bila sem zelo razočarana, ko smo imeli medparlamentarne sestanke pred Božičem. Moja lasna vlada ni prišla, ni bilo zastopnika na tem sestanku. Potem je bila upravljena kratka anketa, ampak majhnem številu držav in mislim, da smo videli veliko pomakljivosti moje lasne vlade glede izobraževanja in politike mladih, ker niti enkrat niso omenili mladih. Govorili so o ciljih, o učnih načrtih, ampak to je zelo omejen pogled na to, kaj je izobraževanje. In to, da smo v tej hiši in se učimo o različnih politikah, različnih državah, to vidim, da imamo izjemne najboljše prakse, primere v različnih državah Evropske unije, veliko se lahko naučimo drugo drugega. Potem bi nakratko omenila tudi prekarno zaposlovanje. Mladi se pogosto zares izkoriščajo strani nekaterih delodajalcev, ki so brez morale in sedaj imamo vedno slabše delovne pogoje, pogodbe. Nekateri delodajalci res izkoriščajo mlene. To so vsakodnevne prakse, ki jih vidimo. In potem mladi ne morejo, kot je rekla Kristina, sploh imeti dostopa do nastanitve, do stanovanja želijo imeti dober dom, želijo družino, neko dostojanstveno življenje v prihodnosti in zelo težko je za njih, da bi razmišljali o čem drugem, ko pa sploh ne vedo, če bodo imeli plačo ob koncu tedna. Prostovoljno delo je zelo, zelo pomembno. Nekatere organizacije v nekaterih državah, nekateri delodajalci v nekaterih organizacijah izrabljajo prostovoljno delo, zato da bi še, še bolj izkoriščali mlade. Torej, prostovoljno delo mora biti neka pot, plačilo delo, torej prostovoljno delo mora voditi do nečesa drugega, ne pa da to počnemo kar tako brezplačno. Prostovoljno delo ne more zamenjati javnih služb, ki bi jih morala zagotavljati država. Ja, dobro, da imamo malce prostovoljnega dela, da spodbudimo druge, ampak treba je poskrbeti za to, da to vodi do nečesa drugega. Potem še vprašanje, ali se mladi sploh vidijo v teh strukturah oblasti v institucijah, kajti če se ne vidijo tam, če ni njihovih zastopnikov v evropskih institucijah, potem začenjajo izgubljati upanje. In zato so na, na ulicah v Parizu, zato so v različnih gibanjih, zato gredo na ulice in demonstrirajo v Londonu, recimo tako, kot je bilo v sobodo, demonstrirali so proti vrčevalnim ukrepom. Ne vidijo se. Vrata niso odprta za njih. Zlasti za mlade ki se vidijo kot drugi, recimo lezbijke, geji in drugi, ne vidijo se v strukturah oblasti, begunci, prosilci za zil, takšni mladi, ki so invalidi, recimo, ne vidijo se, ne prepoznajo se v institucijah, ne čutijo se dobrodošle, mislijo, da njihova mnenja niso upoštevana. Veliko bolj moramo biti v stiku z mladimi, ampak po njihovimi pogoji. In imeti moramo več dobrodošlic v evropskih institucijah, da bodo njihovi glasovi glasnejši. Andreja, ne pravim, da tega ni v tvojem poročilu, to sprejemam, mislim, da ste upravili za dobro delo, ampak treba iti nekoliko dlje in mislim, da moramo biti močnejši pri zagovarjanju mladih, da jim damo nekaj upanja. Kavet Gazik, Mihajla Šojdrova. Mihajla Šojdrova je naslednja. Ja bih htjela pani kolegini poděkovat. Hvala lepa. Kolegi, rana bi se zahvalila pročevalki. Mislim, da to poročilo vsebuje vse osnove, ki jih potrebujemo, to temeli na strukturnem dialogu, ki ga moramo imeti z mladimi. Podarjamo družino, izobraževanje, delovne izkušnje in tako naprej. Prostovoljno delo. Torej, to je nekaj, kar sodi med vrednote mladih. In dodala bi še en vidik, ki ga tu pogrešam. In sicer naložbe. Želimo vlagati v razvoj mladih. To so tudi naložbe v prihodnost Evrope. Tako da bi morali videti naložbo v mlade kot naložbo v prihodnost Evrope. Prav tako bi morali slišati pozive različnih organizacij za otroke in za mlade. Tu gre predvsem za financiranje. Kajti te organizacije so običajno nepoklicne, prostovoljne organizacije in za njih je zelo težko uporabljati zapletene finančne instrumente. Torej, mi moramo poročilo pozvati k temu, da bi poenostavili, da bi osredotočili finančne programe na prave stvari. Hvala. Destrutka. Hvala. Ja, vrnila bi se na to, kar smo že obravnavali na skupni obravnavi včeraj med implom in našim odborom. In sicer gre za vlogo neformalnega izobraževanja. Nekateri so to že omenili, mislim, da je zelo pomembno, da se osredotočimo na tiste, ki so zapustili šolanje, kajti v vseh državah je to problematično imamo nekaj zelo jasnih dokazov, projektov. Na področju umetnosti, recimo ples, glasba, to je lahko zelo uspešno zato, da dobijo mladi samozavest, da razvijo svoje talente. In bistvenega pomena je, da preučimo te projekte in da gradimo na najboljših praksah, da to vključimo v naše strategije. To je pomembno za številne mlade. To je nek temelj, na katerem lahko gradijo, da gredo naprej pri izobraževanju. Mislim, da je pomembno, da si jasno pogledamo, kakšen je pomen neformalnega izobraževanja. Hvala. Hvala lepa. Če so me prav obvestili, Johara Tarm tu, meni komisija, želite besedo, kolega, prosim. Hvala, predsedujoča. Naj na začetku rečem, da komisija res pozdravlja ta osnutek poročila, kaj ti podpira in dopolnjuje pristop glede strategije mladih. Naj povdarim tri metode, ki bi jih morali poglobiti v prihodnosti. Najprej, kot je pravilno omenjeno v poročilu, gre za tesno sodelovanje med lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi organi. Treba je sodelovati na vseh teh ravnih in šele takrat, ko bomo sodelovali, bomo lahko imeli spremembe. Drugi vidik je medsektorski vidik, kajti politika mladih je sicer v spredju, ampak s tem ne moremo rešiti vseh težav. Sodelovati moramo s področjem izobraževanja, zaposlovanja in številnimi drugimi sektori. In potem tretji pristop, več prostora moramo dati mladim, ko gre za udeležbo. Gospa predsedujoča, tu imamo tri točke, ki bi jih še omenil. Najprej gre za povezavo med zaposljivostjo in izobraževanjem, potem drugo, kako obravnavati potrebe in tretje, kako je z udeležbo. Glede izobraževanje in zaposlovanje. Vidimo izobraževanje v širšem smislu in sicer gre predvsem za to, da mora mladi uspeti po klicnem življenju, družbi in v zasebnih življenjih. Ampak glede na to, da je toliko brezposelnosti, se moramo osredotočiti na zaposljivost. Zato močno pozdravljamo vaš pristop poročilu glede tega, da bi poudarili dvojno izobraževanje in poklicno usposabljanje. Drugič, da bi imeli podjetniški pristop v širšem smislu in sicer, da bi se organizirali, da bi organizirali lasna življenja in tretje, kar je verjetno tudi najpomembnejše z tega zornega kota gledano, tu gre za priznavanje veščin, ki jih mladi pridobijo preko neformalnega učenja. Potem drugo potrebe mladih, če niso v poklicnem usposabljanju, to je velik izziv, kajti tu imamo zelo visok prak teh ljudi. In mislim, da tu nismo dovolj napredovali. Tako da moramo tesno sodelovati s vsemi drugimi sektori. In naj to poudarim, to, kar so menili že nekateri drugi. Zlasti sodelovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem. To mora delati istočasno in tu moramo res še znatno napredovati. In drugi element na tem področju je ta, da se bolj osredotočamo pri našem financiranju, ne preko programe Erasmus, ampak tu imamo tudi Evropske socialne sklade, strukturne sklade, pobude za mlade in še zadnje, kar bi omenil, je udeležba. No, Na površju se zdi, da so mladi razočarani zaradi demokratičnega procesa. Ampak, če si to pogledamo bolj podrobno, vidimo, da so mladi res močno politično angažirani in uporabljajo eh, drugačne načine za to. In to ni kompatibilno s tem, kar počnemo mi danes. V Evropski komisiji smo sedaj določili tri faze, da bi okrepili tradicionalni strukturni dialog, da bi delali na novem dialogu z mladimi v Evropi in tretje je, da imamo stik z mladimi preko novih socialnih medijev, imamo kombinacijo online in offline komuniciranja in še zadnje, gospa predsedujoča, begunska kriza je pokazala, kakšna velika moč tu obstaja pri prostovolnem delu mladih v naši družbi. In to bomo krepili v prihodnosti v novi strategiji. To bomo sedaj začeli izvajati in vaše poročilo bo tu zelo pomembno. Hvala. Hvala za parakalusa. Mi je rotisist. Ja, ali lahko zastavim vprašanje predstavniku komisije, kajti nečesa nisem razumel. Če sem prav razumel, je predstavnik komisije rekel, da se mladi na, s tem ukvarjajo na drugačen način, ampak kaj to pomeni? Se pravi, čujem, ker vem, da to ni običajno, da se tako oglašamo, ampak tu je treba pojasniti te stvari tette. Tehát Csontis úr a bizottság. Kolega, vi ste zastavili vprašanje predstavniku komisije. Predajam besedo komisiji, če lahko odgovorite na to vprašanje o obnašanju mladih. Prosim, da ponovite vaše vprašanje, ker smo imeli težave s tolmačenjem. Imeli smo tehnično težavo s tolmačenjem. Hvala, se opravičujem kajti vem, da ni običajno, da to zastavljamo vprašanje predstavniku komisije, ampak jaz vas sprašujem naslednje. Rekli ste, da je politično in socialno obnašanje mladih posebno in drugačno, nenavadno. Ne vem, če sem prav razumel, ampak če sem prav razumel, mi lahko obrazložite, kaj ste želeli povedati s tem, da se mladi obnašajo drugače. Hvala. Hvala, predsedujoča, se opravičujem. V začetku nisem razumel vprašanja, sedaj pa razumem. Kaj mi vidimo v naših anketah, da je udeležba v tradicionalnem političnem življenju vse manjša strani mladih? To lahko vidite pri udeležbi na volitvah, na lokalni, nacionalni, evropski ravni, kjer se ravni nenehno zmanjšujejo. Po drugi strani pa imate gibanja mladih. To so ad hoc gibanja, ki se oblikujejo pri političnih težavah. Mladi zelo hitro preko socialnih medijev izražajo svoje mnenja skupaj in imajo ad hoc mnenja in tu stopajo v stik s politiki in v dialog z njimi in jih pritiskajo na njih preko socialnih medijev. To so take kratkoročne koalicije glede specifičnih političnih vprašanj. In potem se to ponovno oblikuje pri drugih vprašanjih. To pomeni, da je pristop drugačen in da je raba medijev drugačna. In v naših politikah moramo to upoštevati, zato da bi dali mladim boljšo priložnost, da se njihovi glasovi slišijo in upoštevajo. Hvala. se nam sekam. Najlepša hvala za ta odgovor. In zahvalila bi se tudi vsem ostalim, ki so komentirali. Torej, hvala za vaše komentarje in vprašanja. Hvala poročevalcem v Senci, pa tudi drugim poslancem, ki so se oglasili. Mislim, da imamo dovolj časa, da pripravimo predloge sprememb ter vaše zamisli še vključimo v poročilo. Tako da bo na koncu nastalo poročilo, ki bo dejansko vsebinsko pomembno. Strinjam se z vami, da obstajajo določene omejitve glede dolžine poročila. In eh, res je, morda se nisem dovolj osredotočila na najboljše prakse in na to dejstvo, da se morajo države članice učiti druga od druge. Ter seveda uporabiti najboljše prakse, zato da izboljšajo svoje politike za mlade ter družinske politike. Vaše zamisli in vaša priporočila bodo gotovo našla mesto v tem poročilu. Spregovorili bi lahko tudi o tem, kako lahko Evropska unija in Evropska komisija še bolj pomagata mladim. Naprimer z davčnimi olajšavami za podjetja, ki zaposlujejo mlade, ali pa z družinskimi dokladami in eh, naprimer subvencijami za nastanitev, ki bi pomagale mladim. Na tak način bi lahko pomagali mladim, ki prihajajo iz težjih življenjskih okoliščin, ki ne prihajajo iz bogate družine ali pa nimajo diplome. Razmislili bi lahko tudi o tem, kako pomagati tistim, ki živijo v še bolj težkih življenjskih okoliščinah ali ki prihajajo iz uh, drugega ozadja. Pomagamo jih lahko najti boljšo prihodnost ko razmišljamo o izobraževanju, se je tukaj temeljna zamisel spremenila. Do sedaj smo bili vsi prepričani, da morajo vsi pridobiti diplomo. Ampak oseba z magisterijem na področju umetnosti ni lahko zaposljiva. Prav zato je mladim težko, kljub temu, da imajo visokošolsko izobrazbo, ne najdejo službe. Torej res je, morda res ne potrebujemo na tisoče ljudi, ki imajo v rokah nekoristno diplomo. Potrebujemo več ljudi z poklicno izobrazbo, ki lahko zapolnijo delovna mesta, ki eh, so sedaj prazna in ki lahko prispevajo k BDP-ju naših držav. Komisiji se zahvaljujem za njihovo podporo in za zelo zanimive komentarje. Upam, da ko bomo razpravljali o predlogih sprememb, bomo lahko pripravili dobre kompromise, ki bodo sprejemljivi za vse politične skupine. Hvala lepa torej za vse predloge in eh, komentarje. Sedaj pa mislim, da lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. Aha, tu še nekaj. Rok za vlaganje predlogov sprememb je 25. april ob 3. Tehát a következő napi rendi pontunk a kkv finanszírozása. Tako, naslednja točka na dnevnem redu je dostop do finančnih sredstev za MSP-je in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v Uniji kapitalskih trgov. Razpravljamo o osnutku poročila. Za to poročilo je odgovoren odbor Ekon, poročevalec pa je Luigi Morgano. Vsi vemo, da so MSP-ji velik in pomemben del našega gospodarstva. In seveda tudi enotnega trga. Njihovo financiranje in dostop do finančnih sredstev je pomembna tema za nas že dalj časa. V različnih državah članicah obstajajo različni MSP-ji, ki imajo različne poslovne modele, finančne strukture, so v različni razvojni fazi in se financirajo iz različnih sredstev. MSP-ji so pogosti tudi v kreativnih industrijah. Prav zato se soočajo z določenimi izzivi, ki jih je gospod Morgano v svojem poročilu analiziral spremembe, predloge sprememb lahko, eh, lahko predlagate do 26. aprila ob 16. 30. maja pa bomo o tem glasovali v našem odboru. Sedaj pa dajem besedo gospodu Morganu. Grazie, Najlepša hvala, predsedujoča. Včasih mi je, da lahko danes predstavim ta osnutek poročila svojim kolegom. Govori o financiranju za MSP-je in o raznolikosti financiranja v Uniji kapitalskih trgov. Mislim, da bi bilo dobro, da na začetku omenim naslednje. Pri tem poročilu gre za nekakšen pregled določenih vprašanj, o katerih bomo govorili na bolj podroben način v drugem poročilu, ki ga bomo pripravili z drugim odborom. V tem poročilu bo govora o kreativnih in kulturnih industrijah. Šlo bo torej za bolj široko področje kot v tem poročilu. Osnutek poročila, ki je danes pred vami, pa je tudi zelo pomemben, ima namreč pomembno simbolično vlogo. V našem odboru namreč eh, zelo dobro vemo, kako velik potencial predstavljajo MSP-ji v tem sektorju. V nasprotju s tem, kako je ponavadi, smo ta osnutek poročila predstavili pri odboru Ekon. In eh, tukaj piše, da MSP-jih v kulturnih in kreativnih industrijah niso niti omenjeni v poročilu Ekona. Oziroma so omenjeni le z nekaj besedami v uvodu. Prav zato si naš odbor želi, da bi kolegi v Ekonu razumeli dve temeljni težavi. Prvič. Specifična vrednost MSP-jev v kreativnih in kulturnih industrijah je zelo pomembna. Torej, na tem področju so MSP-ji tako ključnega pomena ne samo zaradi njihovega vpliva na zaposlovanje in gospodarstvo, ampak tudi zato, ker uspodbujajo kulturno ter jezikovno raznolikost v Evropi. MSP-ji v tem sektorju se pogosto soočajo z težavami zaradi tega, ker obstajajo določene omejitve. Naprimer, nimajo dovolj materialnih sredstev in so odvisni od nematerialnih dobrin. Prav zato nimajo dovolj podlage. Torej, nimajo uh, osnove, ko se prijavljajo za kredite pri banki, na primer. Besedilo, ki je danes pred vami, je bilo napisano v zelo suhoparnem jeziku, ki je značilen za odbor Ekon. Namen poročila pa je, da se izpostavijo določene vprašanja, ki so pomembna na tem področju. Ekon bo na koncu pripravil tudi končno poročilo. Zahvalil bi se sekretarjatu, še posebej gospe Falk, za njeno podporo. Če lahko bi dodal še nekaj, predvsem glede vsebinskega dela besedila. Cilj tega besedila je, da pokažemo, kako pomemben prispevek ima ta sektor k evropskemu gospodarstvu. Ja, Eurostat. Prikazal sem podatke Eurostata, torej v letu 2014 osebe, ki so bile zaposlene eh, v panogi kulture, eh, teh je bilo 2,9 odstotkov delovne sile v Evropski uniji, torej 6 eh, milijonov 300 tisoč ljudi. Torej, to je odstotek, ki odgovarja odstotku ljudi, ki so zaposleni v bančništvu in zavarovalništvu. Torej, ta primerjava, ki je zanimiva in upam tudi, da iz tega lahko razberemo možnost, da pač več pozornosti posvetimo temu tudi v dokumentu, ki ga bo pripravil odbor Ekon, ampak to naj nam da razmišljati tudi širše, tudi v povezavi s tem, ker je bilo povedano v zvezi z prejšnjim poročilom. Torej, delovna mesta v ustvarjalnem socialnem in kulturnem področju, imajo posebno dodano vrednost eh, v socialnem smislu. Naj opozorim, da večkrat ta delovna mesta so povezana z posebnimi eh, eh, pač zgodovinskimi in kulturnimi veščinami in sposobnostmi, kar je tesno povezano z določenim ozemljem in torej to ima neko posebnost, se pravi, da težko gre za delovna mesta, ki bi jih lahko preselili nekam drugam. Kar zadeva konkreten povdarek v tem mnenju, poudarjamo potrebo po tem, da izboljšamo predvsem dostopanje do financiranja za MSP-je in zato smo vključili tudi mikropodjetja in da razvijamo sposobnosti in znanja za ustrezno ocenjevanje konkretnih tveganj na dveh eh, frontah, torej na področju samih eh, MSP-jev in mikropodjetij, ki niso dobro pripravljena, da se spopadajo z eh, fin finančnim svetom in tudi je treba izboljšati znanje finančnih ustanov in bank, ki so še vedno usmerjene v to, da spodbujejo kreditiranje, ki je tradicionalni način financiranja za panoge, kot je proizvodna, tradicionalne, torej industrije, kar je treba seveda financirati, ampak zakaj? Ker, pač eh, predvsem banke imajo samo omejena znanja, eh, na, kar zadeva posebne značilnosti, ki, po katerih se, eh, ki, ki zaznamujejo mala podjetja, ki delujejo v kulturni in ustvarjalni panogi. Zato svetujemo, kot izhaja tudi iz raznih študij OECD-ja, da, da se upoštevajo globalno ocenjevanje tveganja, da se upošteva možnost, da pravice intelektualne lastine lahko veljajo kot jamstva in da se se razširi tudi paleta instrumentov za financiranje MSP-jev na tem področju z novimi in inovativnimi sistemi financiranja mikrokrediti. Eh, brezplačna sredstva, eh, tvegani kapital, financiranje eh, tveganega kapitala. Torej, oblik je veliko. Druga točka, ki jo izpostavljamo v mnenju, je tudi podpora mehanizma za jamstvo iz programa Ustvarjalna Evropa kot eno iz instrumentov za to, da se lotimo nujnih potreb za dostopanje do kreditov na področju ustvarjalnih in kulturnih dejavnosti, glede na vrzel, ki obstaja, tako kot je ugotovila tudi komisija in z odzirom tudi na to, kar je bilo že izpostavljeno. Predstavljamo si, da bo ta vrzel presegla eno milijardo evrov letno. Zaradi pomankanja prostora ni bilo mogoče eh, bolj poglobljeno razviti to točko, ampak opozarjam že zdaj in eh, nameravam in tudi verjetno kolegi bodo s tem soglašali, bi želeli dopolniti to razmišljanje z nekim predlogom sprememb, kjer poudarimo potrebo bilo potrem, da se ta znesek poveča in eh, pojasnimo tudi, da obstaja eh, velika finančna vrzel. Eh, ki eh, verjetno bo eh, vključevala tudi izgubljena sredstva. Recimo v primeru podjetij, ki imajo solidne komercialne strategije, ki pa jim zavrnejo prošnje za kredit oziroma se odločijo, da ne, sploh ne zaprosijo za kredite, ker nimajo dovolj sredstev, ki jih lahko prinesejo kot jamstvo. Z zanimanjem bo prisluhnil poročevalcem v senci in vsem kolegom, ki bodo želeli sodelovati z mano, kar jih zelo cenim in vem, da so zelo predani tej temi. Hvala. Najlepša hvala. Dva poročevalca v senci prosita za besedo. Gospod Džambaski, najprej izvolite. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Най-лепша хвала, председател, и спочтовани колеги. Čestitam poročevalcu, ki je napisal ta dober osnutek poročila oziroma mnenja. Strinjam se, da besedilo vključuje vse, vsa ključna mnenja našega odbora, saj se nanaša na MSP-je v kulturnih in kreativnih industrijah. Prav je, da smo napisali mnenje glede tega poročila. Kulturni in kreativni sektor je pomembna industrija in prav zaradi tega ga moramo izpostaviti tako, da se poveča število delovnih mest. Sam sem tudi v odboru za pravne zadeve, kjer eh, delujem v skupini za avtorske pravice v tej industriji in prepričan sem, da morajo imeti umetniki priložnost, da opravljajo svoje delo in to za pravično plačilo. Večina umetnikov, ki dela v tem sektorju, ni kakšno multinacionalno podjetje. Ne, prav zato tudi dobivajo sredstva na evropski ravni, naprimer. In pomembno bi bilo, da bi imeli dobre in inovativne scheme za financiranje takšnih MSP-jev na evropski ravni. Nekaj bi morda le lahko dodali k mnenju. Lahko bi se osredotočili na vključevanje MSP-jev v program obzorja 2020. Kljub temu, da to večinoma velja za inovativni sektor, bi se lahko sredotočili tudi na instrument kozme. Ta govori o konkurenčnosti MSP-jev. Če bi jih dodali v te odstavke, se moramo seveda osredotočiti samo na MSP-je v kreativni in kulturni industriji. Podal sem nekaj predlogov sprememb in upam, da jih bodo lahko druge politične skupine ter poročevalec podprli. Uh, Mrs. Evans. Gospa Evans, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu, namreč eh, izpostavil je vse pomembne točke tega poročila in jih zelo dobro predstavil. Posebej všeč mi je bila ta primerjava med eh, številom ljudi, ki so zaposleni v kreativnih industrijah in številom ljudi, ki so zaposleni v bančništvu in zavarovalništvu. To zelo dobro prikaže, kako pomemben je ta sektor. Vemo, da je za MSP veliko bolj težko zaprositi za finančna sredstva. Večina naših podjetij na Irskem je MSP-jev in seveda se zanašamo na njih v našem gospodarstvu tudi za ustvarjanje delovnih mest. Razlike pri pogojih za financiranje med različnimi državami članicami so seveda težava, ki se jej moramo posvetiti. Upoštevati moramo pa tudi naslednje. Na ravni držav članic se sprejema večina zakonov. Po drugi strani pa je potrebno razumeti tudi, da morajo regionalne oblasti in lokalne oblasti podpreti MSP-je. Te namreč kažejo na raznolikost, ki jo imamo v Evropi in ki jo moramo tudi ohraniti. Ko govorimo o nebančnih virih financiranja, je zelo zanimivo, kakšen potencial imajo takšni viri. Rada bi vzpostavila še nekaj, kar eh, posebej velja za Združeno kraljestvo in eh, sredstva, ki jih lahko dobimo iz programa Ustvarjalna Evropa. Združeno kraljestvo je um, klasificirano kot zelo učinkovita država in zato podjetja iz Združenega kraljestva ne morejo dobiti dodatnih točk, naprimer, če prihajajo iz marginaliziranega kraljestva dela te države. Naprimer, tista podjetja, ki so iz eh, Valižanske in govorijo tudi valižanski jezik, so marginalizirana in prav zato bi morala biti zmožna prositi za ta dodačna sredstva. Vsekakor mislim, da je poročilo nasplošno gledano zelo dobro, bom pa pripravila nekaj manjših predlogov sprememb. Hvala. Uh, Gospa Kamerbert, izvolite. Najlepša hvala. Kolega Morgano je, mislim, da pripravil zelo, zelo dobro mnenje do tega poročila. Mislim, da uh, smo res uh, zadeli žebljico na glavico, kar se tiče financiranja in možnosti dostopanja do finančnih sredstev. Seveda je težko opraviti analizo tvega v tem primeru, pomembno pa je tudi, kako drugače oblikovati program Ustvarjalna Evropa. Naslednje leto imamo umestno oceno tega programa in takrat bi lahko morda omenili, do katerih težav prihaja in kako preoblikovati ta program, da bo deloval bolje. Morda ne toliko, kar zadeva finančna sredstva, ampak predvsem, kar zadeva poudarke ter izvajanje tega programa. Mislim, da imamo tam kar nekaj težav ki bi jih lahko odpravili, tako da bi bil, da bi bil postopek prijave za sredstva bolj enostaven. Pa še ena misel se mi je otrnila, ki bi jo rada unesla v to razpravo. V okviru zadnjega posvetovanja o srednjeročnem financiranju nam je uspelo doseči, da so kreativne in eh, kulturne industrije financirane ne samo preko programa Ustvarjalna Evropa, ampak tudi preko strukturnih skladov. Ampak še vedno se mi zdi, da strukturni skladi, ki jih sooblikujejo države članice, možnost, ki ni dovolj znana v državah članicah. Če pa že je dovolj znana, se je ne izkorišča dovolj. Namreč eh, tudi kreativni in kulturni MSP-ji bi lahko pridobivali finančna sredstva iz strukturnih skladov, kjer obstaja veliko več finančnih sredstev kot pa v programu Ustvarjalna Evropa. Prav zato bi bila dobra zamisel, da to možnost eh, izpostavimo v našem mnenju. Torej, zapisali bi lahko, da komisijo in države članice vzpodbujamo k temu, da bi bolj izpostavili ter promovirali možnost, da MSP-ji pridobivajo finančna sredstva iz strukturnih skladov. Torej, oznaniti morajo možnost, da ti programi obstajajo in da jih lahko MSP-ji na področju kulture in eh, kreativnih industrij izkoriščajo. Gre za pomemben aspekt, glede na to, da obstaja veliko finančnih sredstev v strukturnih skladih, ki bi jih ta podjetja lahko izkoristila. Lichtenko, ninčtep, ki je pišelil. Najlepša hvala. Nihče drug ni na mojem seznamu, torej nihče drug ne prosi za besedo in zato dajem besedo komisiji. Želi kdo spregovoriti? Lepo. Izvolite. Lep pozdrav, imem je Raluka Penter in eh, delam za Evropsko komisijo za generalni direktorat finančna stabilnost, finančne uh, storitve in unija kapitalskih trgov. Danes bi rada izpostavila naslednje. Komisija se je lani posvetovala z drugimi akteri o tem, kako povečati dostop do finančnih sredstev za podjetja po vsej Evropski uniji, še posebej pa za MSP -je. ter zagonska podjetja, ki eh, so pogosta v inovativnih sektorjih. Po dolgem posvetovanju in mnogih razpravah smo organizirali konferenco v Bruslju. Komisija je sprejela akcijski načrt, ta je bil sprejet septembra lani. Pripravili smo torej načrt z 32 ukrepi, ki jih bo komisija začela izvajati leta, do leta 2019. Na tak način bomo omogočili dostop do finančnih sredstev za podjetja. To je eden izmed glavnih ciljev, drugi cilj pa je, da povečamo raznolikost sredstev eh, financiranja za evropska podjetja. Razviti želimo nebančna finančna sredstva, naprimer tvegani kapital, poslovne angele in eh, tako imenovan crowdfunding. S tem načrtom želimo podpreti financiranje trgov, tako da lahko pomaga pri financiranju sredstev. Posojila bank bodo še vedno pomembna predvsem za majhna podjetja, zato je ta akcijski načrt predvsem komplementaren ukrep, ki bi dopolnjeval posojila bank. Komisija se je posvetovala tudi glede tega, kako bi ti zadnji ukrepi po finančni krizi glede kapitalskih zahtev bank lahko vplivali na zmožnost bank, da dajajo na voljo finančna sredstva za MSP-je. Trenutno poteka postopek razmišljanja o eh, nadaljnem, nadaljnih ukrepih za to področje. Razmišljamo o tem, kako bi lahko majhnim bankam omogočili, da povečamo zmogljivost teh posojil za majhna podjetja. Med drugimi ukrepi komisije obstaja tudi, obstajajo ukrepi na področju dostopa do finančnih sredstev. Razmišljamo o tem, kako bi lahko MSP-je ozavestili o tem, da obstajajo druge možnosti, ne samo bančna posojila. Z združenjem bank in eh, podjetniškim združenjem razpravljamo o tem, kako bi lahko bolje sodelovali z MSP in bankami. Naprimer v situaciji, ko banka zavrne posojilo, v tem primeru bi lahko podjetje ozavestili oziroma obvestili o tem, kakšne so druge možnosti za financiranje. To je ena izmed možnosti. Druga možnost pa je, da opravimo nekakšen pregled svetovalnih in finančnih storitev, ki so na voljo na nacionalni in evropski ravni za MSP-je. V določenih državah obstajajo takšne storitve in so tudi zelo koristne za MSP-je. Prav zato želimo izpostaviti in promovirati takšne najboljše prakse. To želimo storiti srednje do dolgoročno in ugotoviti, ali je tukaj nekakšna potreba, da se ustvari platforma, na kateri bi se lahko sestali MSP-ji in investitorji, ki bi jih na ta način torej povezali. Podpreti želimo tudi razvoj tveganega kapitala, predvsem z pregledom trenutne zakonodaje, pa tudi z ustanovitvijo nekakšnega vseevropskega sklada skladov ta bi bil privlačen tako za javna, kot tudi uh, zasebna sredstva in naložbe. Do konca tega meseca bomo pripravili poročilo o trenutni situaciji na področju crowdfundinga v vseh državah članicah. Torej, kako je to področje urejeno z zakoni, kakšna je nacionalna zakonodaja, ki podpira razvoj crowdfundinga in ki istočasno ščiti ljudi, ki so vložili v neko podjetje, torej vlagatelje. Zanima nas tudi stopnje čezmejnih dejavnosti na tem področju in vprašanje, kako varen je ta način financiranja podjetij. Kot sem že povedala, obstaja tudi kar nekaj ukrepov, ki so usmerjeni v to, da bi ustvarili bolj prijazno eh, poslovno okolje v državah članicah. Harmonizirati želimo naprimer postopek nesolvenčnosti. Posvetujemo se z eh, GD Justice. Namreč eh, predstaviti želimo nekakšno uh, zakonodajo za minimalno harmonizacijo, ki bi jo radi pripravili do konca letošnjega leta. Vsi ti ukrepi so pripravljeni zato, da bi podprli MSP-je in da bi povečali raznolikost možnosti za financiranje. Za podjetja, še posebej za majhna in srednje velika podjetja, seveda. Hvala. Gospod Sejpen. Najlepša hvala, komisija. Besedo bi dala poročevalcu, izvolite. Grazie. <clears throat> Grazie. Hvala lepa, predsedujoča. Ti se mi da. Aha moram nujno, se moram nujno zahvaliti vsem kolegom, tistim, ki so spregovorili, tistim, ki bodo posredovali svoje prispevke. Mislim, da smo vsi soglasni okrog tega, da se osredotočimo na glavno temo mnenja, to je dostopanje do a, finančnih sredstev, do kreditov za MSP-je in krepitev raznolikosti, raznovrstnosti sredstev financiranja a, na evropskih trgih a, a, za MSP-je. Eh, ob upoštevanju prispevkov kolegov bomo pripravili neko dokončno mnenje, ki bo eh, združeval eh, pač to, kar menimo, da je najpomembnejše v našem odboru in bomo razmišljali o potencijalu, o vlogi, o vplivih podjetij v ustvarjalni kulturni panogi. Uh, Eh, potem eh, bi morali pripraviti torej to mnenje in eh, presredovati potem tudi vse v odbor ITRE in to je tema, ki terja določen odziv v čim krajšem času. Hvala. Najlepša hvala. Tako zaključili smo za to točko, sedaj pa naslednja točka, razno. Ali bi kdo rad kaj dodal po točko razno? Ne, v tem primeru. Naj oznanim, da je naslednji sestanek 25. aprila, torej ponedeljek ob 3. Z delom pa bomo nadaljevali 26. aprila ob 9. Najlepša hvala. Hvala tudi sekretarjatu in tolmačem. Imejte, želim vam lep dan.